hiermit erkläre ich die S tem ponovno odvarjam eh, sejo, ki je bila prekinjena 14. aprila. Spoštovane kolegice in kolegi, pred nekaj dnevi